Eh, sem prejel nas eh, ledne predloge za nominacije in sicer za Libe, gospa Edith Bauer v delegaciji za odnose z eh, palestinskim svetom Egon Kostelo. So morda kakršnikoli ugovori? Očitno ne. S tem so ta imenovanja potrjena. Prehajamo na razprave o primerih kršitev človekovih pravic, demokracije, načela pravne države. In sicer najprej smrtna kazen v Belorusi, zlasti eh, primer Dimitrija eh, Kanavaljeva in Vladislava Kavaljova. Najprej dajem eh, besedo kolegu Potasjeviču za eno minuto. Hvala lepa, gospod predsedujoči, gospod komisar. To v tej dvorani smo že večkrat govorili o razmerah v Belorusiji. Sprejemali smo kritične resolucije o kršitvah človekovih pravic v tej državi. Danes pa smo se odločili, da se osredotočimo na eh, še posebej tragičen vidik beloruske resničnosti, eh, namreč izrek in eh, izvajanje smrtne kazni. V lanskem letu so namreč obsodili dva domnevna storilca bombnega napada v metroju v Minsku. Ne moremo presojati o odgovornosti teh dveh posameznikov. Lahko pa govorimo o obsodbi, ki ste oba sta bili namreč obsojena na smrtno eh, kazen, kar lahko obsodimo. Predvsem pa predlagamo moratori na smrtno kazen, ki je zelo okrutna in vsekakor ne spremenljiva kazen. Pomembno je tudi, da izpostavimo nadaljevanje kakršnega koli morabitnega dialoga z Evropsko unijo pod pogojem izpustitve vseh političnih zapornikov. Vielen Dank, Herr Kollege Protas. Eh, hvala, kolega Patesjevič. Eh, kolega Mikalski, z eno minuto. Dziękuję bardzo, panie przewodniczący, szanowni... Hvala, predsedajoči, dame in gospodje. Kot že rečeno, tu ne razpravljamo o krivdi ali ne krivdi. Ampak vemo, da je bilo veliko nepravilnosti. Nekatera priznanja so izsilili z mučenjem in vse to, kar ne bi bilo normalni sodni proces, se tu ni zgodilo. Mi ne govorimo o tem, ali je kdo kriv ali ne. Glasujemo o tem in to tudi vseboj naše stališče, je da je vedno potrebno nasprotovati izvršitvi in tudi izreku smrtne kazni v nedemokratičnih državah, v diktaturah, kajti tam smo lahko prepričani, da se smrtna kazen izkorišča kot eh, orodje političnega pritiska. In temu moramo vedno nasprotovati. Hvala. Vielen Dank, Herr Kollege Mikael. Eh, hvala, kolega Migalski. Dajem besedo kolegici uh, Geringer de Odenberg. Hvala, predsedujoči. Parlament je sprejel štiri resolucije o kršitvah človekovih pravic v Belorusiji lansko leto o pregonu aktivistov, zagovornikov človekovih pravic in svobodnih medijev. Glede obsodbe dveh eh, storilcev terorističnega napada v Vitebsku in pa v Minsku. Veliko razlogov je za postavljanje samega procesa pod vprašaj eh, procesa napadaj, katerega so jih eh, obsodili na smrt. Organizacije eh, za varstvo človekovih pravic so izpostavile tudi dejstvo, da so izkoriščali mučenje kot orodje za pridobitev priznanj. Belorusija je zadnja evropska država, ki še uporaba, uporablja smrtno eh, kazen in eh, vse eh, naše zahteve naslovljene na belorusko oblast so bile do sedaj zavrnjene. Zato je pomembno, da pozovemo beloruske oblasti, naj se vzdržijo izvedbe oziroma izvršitve te kazni. Pomembno je, da imamo na voljo diplomatična urodja, pa tudi sankcije proti posameznikom, in pa podjetjem, ki financirajo režim. Hvala lepa, gospa Geringer de Odenberg. Naslednja je gospa Lohbiller, minuto in pol. Hvala, gospod predsedujoči. V svetu se izvajanje smrtne kazni zmanjšuje, eh, pa vendar ustraja Belorusija pri izvajanju te kazni. Gospod Tugašenko, ki izpostavlja pripadnost svoje države Evropi, je oseba, ki mu je potrebno nakazati, da je država, ki mori, neskladna z evropskimi vrednotami. Odkar je Belorusija postala neodvisna, so vsaj 400 ljudi obsodili na smrt. V zadnjih dveh letih so usmrtili najmanj štiri ljudi. Po beloruskem kazenskem zakonniku se čas usmrtitve, usmrtitve ne objavi, prav tako se ga ne sporoči družinskim članom. Prav tako ostane grob in kraj pokopa neznan. Zdaj ne bi oba obsojena usmrtili, čeprav je prišlo do obsobe v nepoštenih eh, okoličinah. Načela pravne države se niso spoštovala, številni pravijo, da so pridobili priznanje Kovaljova pod eh, nevzdržnimi pogoji, torej na podlagi mučenja. Zato je treba nadaljevati s pritiskom na vlado v Minsku in zato s to resolucijo zahtevamo, da se izvršitev kazni odloži, da se uvede moratorij na izvrševanje smrtnih kazni in da se smrtne kazni tudi dokončno odpravi. Hvala lepa kolegica Lohbiller, kolega Maštalka, minuto in pol. pane předsedající každý z nás vsi poznamo vrednost človekovega življenja jaz kot zdravnik še posebej. Govorimo o smrtni kazni za oba prej omenjena državljana Belorusije smrtna kazen je tudi kazen, ki jo beloruski kazanski zakonik eh, predvidevale za najhujše eh, kršitve. Na referendumu so sicer to kazen ponovno eh, omogočili, pa vendar je to neskladno z našimi vrednotami. Teroristični napad v podzemni železnici v Minsku je nekaj, kar eh, so preiskovali tudi predstavniki Interpola, predstavniki Združenega kraljestva, Izraela in eh, drugih držav. Gre za teroristični napad, kjer je umrlo 15 ljudi. E, to je napad podobne vrste kot napad 11. septembra. In če so kakršnikoli dvomi v sodni proces, potem moramo beloruske oblasti pozvati k temu, da naj še enkrat preverijo vse dokaze in pa tudi sam potek procesa. Uspeh bi bil, če bi lahko odpravili smrtno kazen in eh, zakonodaja to omogoča, enako kot v ZDA in na japonskem. Prepričan sem, da moramo zahtevati vsaj moratori ali pa odpravo smrtne kazni. Hvala. Nastalka, es folgt der kolegi Gerbrandi, für eine minute. Hvala. Kolega Gerbrandi, ena minuta. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Strinjam se s tistimi, ki so pozvali k odlogu smrtne kazni. Belorusija izvaja smrtno kazni zelo redno, 400 krat v zadnjih eh, devetih letih, vedno znova slišim za primere ljudi, ki so jih eh, priprli in eh, obsodili na zaporno kazen zaradi domnevnih kršitev. Vse več ljudi je v zaporih in to velja tudi za tiste, ki so jih zaprli decembra 2010. Mislim, torej sem, to je načelo, ki ga mislim, da vsi lahko podpiramo. Če ti vlada prepoveduje misliti, potem ne moreš niti obstajati. Zato podprimo pravico ljudi do lastnega mišljenja in do lastne eksistence. Hvala lepa. Prehajamo na govornike v imenu političnih skupin. Kolega Štastni, ena minuta. Hvala, predsedujoči. Tako kot številni drugi, tudi mene zelo skrbi vse slabša situacija na področju človekovih pravic eh, v Belorusiji. Veliko poročili imamo o nehumanih pogojih, v katerih bivajo zaporniki, ki so jih priprli ob predsedniških volitvah. Prav tako moramo obravnavati primer dveh mladih zapornikov, ki so jo obsodili na smrt in na eh, njeno priprtje. Eh, sojenje in tudi dokončna obsodba so bili polni nepravilnosti tudi Eh, mučenja. Zato je potrebno izkoristiti možnost pritožbe. Objaviti moramo sankcije eh, in prepoved potovanj za Lukašenko in njegove podpornike, kakor tudi eh, zagotoviti, da se svetovno prvenstvo leta 2014 ne izvede v tej državi, kajti na ta način bomo omogočili morda lahko boljši razvoj človekovih pravic v Belorusiji. Hvala lepa, kolega Štrasni. Naslednji je kolega Palecki z ena minuta. Hvala, gospod predsedujoči. Še enkrat hvala. Eh, še enkrat izrekam sožalje na stotine žrtvam eh, napada v Minsku in obsojamo ta napad ampak beloruske oblasti pozivam naj končno prisluhnejo glasu Evropskega parlamenta in da naj upravi celoviti pregled tega napada. Prav tako pozivamo k temu, da se prekliče smrtna obsodba za oba domnjena napadalca, kajti celo žrtve tega napada ne verjamejo v poštenost samega sojenja več kot polovica prebivalcev Belorusije se ne strinja s smrtno kaznjo. In to še enkrat kaže na to, da gre za čisto manipulacijo, ne pa za pravico. Če bi oblasti izvršile smrtno kazen, potem bodo še večji pomisleki in eh, bo še več eh, suma v to, da prikrivajo dejanske storilce. Pozovimo tudi Rusijo, da se pridruži pozivu Belorusije, da to smrtno kazen odloži. Hvala lepa. Naslednja je kolegica Jetenma, ki, ki pa je ne vidim v dvorani, zato kar takoj besedo predajam kolegu Črneckemu. Izvolite. Mikrofon zagovornika, prosim. Gospod predsedujoči, dame in gospodje z vso gotovostjo gospoda Lukašenka, ki se rad javno fotografira z svojo hokejsko reprezentanco. Eh, torej, pri tem mislim, da je za njega tisto, kar bo najbolj ključno, to, da mu oduzamemo možnost uh, organizacije hokejskega prvenstva, ne pa kakšne druge sankcije. Dobro je, da govorimo o Belorusiji, to je konec konca tudi najbolj pogosta tema, o kateri govorimo v zadnjih eh, osmih letih tu v tem segmentu naše razprave. Mislim, da je potrebno jasno povedati, da je izvrševanje smrtne kazni kot eh, inštrumenta ne toliko kazenske politike, ampak politike nasploh, nekaj, kar je popolnoma nesprejemljivo kjerkoli bi predlagali smrtno kazen, bi jo po našem mnenju morali prepovedati. Hvala kolega Črnecki, naslednji je kolega Obermajer, ena minuta. Hvala, gospod predsedojoči. Eh, bila Rusija In uh, smrtna kazn, ki se še vedno izvršuje, čeprav je bila podpisana tudi uh, peticija za uh, odpravo smrtne kazni v Belorusiji. V povezavi uh, z atentati 11. aprila v Minsku uh, je proti uh, Kanavljevu in Kovaljevu bila izračena smrtna kazn. Uh, Eh, seveda je treba atentat eh, obsojati, vendar pa smrtna kazen ni eh, primern ukrep. In mislim, da bi se mi morali razlikovati od tovrstnih tradicij. Smrtna kazni humana niti s tem ni mogoče zagotoviti pravičnosti. In zato pozivamo oblasti, da odpravijo smrtno kazen. Hvala. Danke, Hvala, kolega. Obermajer, sedaj sledijo še drugi prijavljeni govorniki, kolega Kacmarek, za eno minuto. Gospod predsedujoči, dame in gospodje, zadeva, ki jo obravnavamo, je odličen dokaz tega, kakšne nevarnosti prinaša že sam obstoj smrtne kazni. Nisem sodnik, tako da ne vem, ali sta oba obsojena kriva ali ne. Ne vem pa, kakšen je bil napad v Minsku. Vem, da so resni pomisleki glede poštenosti sojenja. Vem, da je smrtna kazen uh, kruta, nečloveška in uh, nekaj, če se ni možno spremeniti. Člen 175 Beloruskega kazenskega zakonika določa, da se trupla usmrčenega ne preda družine, prav tako se ne obvesti o kraju pokopa. Ne vemo, koliko tega eh, te kazni izvršijo in tudi kdaj in kako. Vse to je stvar državne skrivnosti edina možnost je torej pomilostitev obeh eh, obsojenih. Tudi slab človek lahko dobri kaj dobrega in eh, predsednik Belorusije ima to priložnost in upamo, da bo tudi izkoristil. Hvala, kolega Kačmarek. Naslednji je kolega Repo, ena minuta. Eh, arvoisa puhemies, <clears throat> Valko-Venäjällä suoritetaan yhä kuoleman tuomioita. Hvala lepa. Belorusija še vedno izreka in izvršuje smrtno kazen. Vrhovno sodišče se je odločilo, da bo na smrt obsodilo avtorje napadov v podzemni železnici leta 2011. Gre za res eh, obsodbe vredna eh, dejanja. beloruske beloruske zapori so polni političnih zapornikov in dejstvo je, da je potem še izdrševanje smrtne kazni popolnoma nehumano. Komisija bi morala predvideti sankcije proti Belorusiji, prav tako pa moramo bedeti nad tem, da beloruski državljani zaradi teh sankcij ne bodo še dodatno trpeli podpreti moramo prebivalstvo te države. To je naša ključna naloga. Hvala, kolega Repo. Naslednja je kolegica Ojuland, ena minuta. Gospod predsedujoči, izvrševanje smrtne kazni po naravi ni skladno s temeljnimi človek, človekovimi pravicami. Ali naj bi Kovaljev in Kanavalov mm, bila dejansko usmrčena zaradi svoje dejanj, tudi če sta Eh, kriva, ki zaslužita kazen, pogošteno kazen, ne pa usmrstitev. Zato pozivam predsednika Lukašenka naj pomilosti oba obsojena in eh, uvede tudi moratorij na smrtno kazen ter posledično tudi odpravi smrtno kazen v tej državi. Grozovito je, da v 21. stoletju še vedno v Evropi ostaja država, ki izvaja srednjeveške kazni. Pomembno je, da preide od eh, bizantinske avtokracije do sodobne evropske demokracije. In pomembno je, da tudi naš signal vzame zelo resno. Hvala, kolegica Ojland. Naslednji je kolega Kaminski. Ena minuta. Dame in gospodje, kot politik, kot eh, človek, ne morem prekriti dejstva, da imam vse večje pomisleke glede smrtne kazni. Zato mm, se strinjam s tistimi, ki pravijo, da je smrtna kazen v danih razmerah nečloveška. Ampak to je samo en vidik razprave, ki jo imamo danes. Ampak konec koncev imamo tu še drug vidik. In tu govorimo ne le o našem nasprotovanju smrtni kazni kot taki, ampak govorimo tudi proti nedemokratičnemu političnemu sistemu, v katerem nismo prepričani ali morda niso bili obsojeni popolnoma nedolžni, zato da bi lahko režim pokazal nek svoj uspeh in da bi lahko tudi odvrnil pozornost od ogromnih političnih zablod predsednika Lukašenka. Zato je pomembno ponoviti poziv predsednika Lukašenka. Gospod predsednik, pomilostite ta dva posameznika. Danke, Kaminski, kolegi... Hvala. Kolega Kukan za eno minuto. Ďakujem pekne, pán predseda. Bielorusko zostáva posledno... Hvala lepa, gospod predsedujoči. Bielorusija je zadnja autoritarna država v Evropi. In nesprejemljivo in nevarno je, da ta država še naprej izvaja smrtno kazen. Predsednik Lukašenko je dejal, da posluša svoje prebivalstvo, ampak prisluhljena je tudi vsem tistim, ki so podpisali peticijo proti smrtni kazni v Belorusiji. Obsodba teh dveh posameznikov na smrtno kazen je nekaj, kar spremljajo dvomi in uh, sum na mučenje in zlorabe. Zato še enkrat eh, pozivam predsednika Lukašenka naj eh, omogoči moratori na smrtno kazen. Bilan še eno minuto. Hvala, kolega Bilan, za eno minuto. Hvala, gospod predsedujoči arbitrarna eh, obsodba Minskega sodišča proti Dimitrija Konovalova in eh, Vladislava Koljova je sprožil ostro reakcijo v Evropi. Sama verodostojnost dokazov tožilstva je pod vprašajem, prav tako sam postopek je potekal za zaprtimi vrati. Zato se pojavlja vprašanje, ali sta ti dve osebi resnično krivi. Pozivi k pomilostitvi ostajajo brez odgovora. Teroristični napadi vedno zahtevajo odločno obsodbo. To velja tudi za ta dva teroristična napada na postajo podzemne železnice v Minsku, ampak vendarle je pomembno, da beloruske oblasti opravijo verodostojno preiskavo in pa tudi pošten sodni proces izvrševanje smrtne kazni s streljanjem je zelo uh, sporna metoda, še posebej glede na to, da to zelo spominja na stalinistične metode. Zato lahko vsekakor samo pozovemo Belorusijo naj spoštuje mednarodno pravne obveznosti z področja človekovih pravic in demokracije. Vielen Dank, Herr Hvala, kolega Bilan. Sedaj prehajamo na postope catch the eye in obžalujem, da moram reči, da imamo eh, preveč predlogov eh, za govor in najprej dajem besedo kolegici. Kanavala on tuomittiin kuolemaan terori. Hvala. Oba gospoda Kanavaljev in Kavaljev sta bila obsojena na smrt. Eh, vendar pa ta proces ne izpolnjuje eh, mednarodnih standardov. Zato so eh, mnoge organizacije, ki se borijo za človekove pravice, podarile, da je prišlo naprimer tudi do mučenja Amnesty International je rekla, da je edina možnost za pomilostitev ta, da družine prosijo za pomilostitev. In uh, če eh, predsednik tega pozitivno ne sprejme, eh, potem se smrtna kazen lahko izvrši. Predsednik parlamenta Šulc je Lukašenka že pozval, da razveljavi smrtno kazen in sedaj mi to pozivamo tudi kot celota, kot parlament. Hvala, kolegica Esaja, kolega Šogo, za eno minuto. Köszönöm, elnök úr. Fehér Oroszország. Eh, hvala. Gospod predsedujoči, Belorusija je danes daleč oddaljena od tega, da se pridruži oziroma približa demokratičnim državam. To vidimo po pravosodju, po ustrahovanju opozicije in po uh, uporabi smrtne kazni. Svet je ob koncu januarja odločal o vedbi nadaljnih sankcij. Učinek je omejen in predsednik Lukašenko ni pripravljen, da tu karkoli spremeni dejavnost opozicije bi lahko sprožila spremembe. Je naloga evropskih držav, eh, da pomagamo in da ne dopustimo, da opozicija izgubi upanje. Eh, povedati moramo na glas eh, in podzeti moramo korake, da Eh, tudi zavezniki Belorusije povedo, da to, kar se tam dogaja, da ni vredno Evrope 21. stoletja. Hvala, eh, kolega Kaler, za eno minuto. Eh, hvala, gospod predsedojoče. Velika večina v tej hiši je načeloma proti smrtni kazni. Že zato zahtevamo razveljavitev teh sodb. Režim pa žal ravna drugače. Profesionalnost Eh, v napada v Minsku eh, kaže na to, da so bili na delu eh, profesionalci in take profesionalce najdemo v Belorusiji bolj pri tajni službi, ne pa v širši populaciji. Zahtevati moramo ukinitev smrtne kazni, pa ne samo to, pogovarjati se moramo tudi o nadaljnih sankcijah zoper režim in nekateri kolegi so že dali predlog, da resno razmislimo o tem, Eh, če eh, ne bi od tam prenesli eh, prvenstva hokeja na ledu iz leta 2014, tako da predsednik ne bi imel na voljo tega prestižnega projekta, da bi tam zgradil potem kinovo vas. Hvala, kolega Galer. Kolega Keli. Thank you, Mr. President. Številni pred menoj so že omenili, da Belorusija je edina evropska država, ki še pozna smrtno kazen kot obliko eh, kaznovanja v kazensko-pravnem sistemu. V Evropi je bilo od leta 1991 usmrčenih kar 400 ljudi obsojeno na smrtno kazen, vendar ne vem, ali lahko rečem na srečo, jih je na seznamu samo še 50, ker so bile druge sodbe spremenjene. In mislim, da bo treba storiti še več, da, lahko, da odpravimo smrtno kazen v Evropi. Ta dva človeka, ki jih tukaj obravnavamo, pa sploh nista dokazano za grešila kaznivega dejanja, ki se ima očita. Obstajajo pa dokazi, da sta priznala najbrž pod prisilo. In ne vemo, ali je to ravno pravi način, da se uveljavlja pravica in zaradi tega prosimo, da ustrajate na tem, da jih predsednik pomilosti. Hvala, kolega Keli. Gospa kolegica Korola za eno minuto. Hvala, gospod predsedojoči. Belorusija je edina evropska država, kjer še naprej izvajajo smrtno kazn. Sodba ostaje v tajnosti. Eh, ljudje niso aktualno informirani o tem, družine in tako naprej. Oba gospoda, Kanovaljev in Kovaljov sta bila obsojena, vendar pa so bili eh, dokazi neposredno zatem uničeni. Eh, tudi druge okoliščine so alarmantne, kažejo na to, da ni pravne države, dialog EU-Belorusija se ne more nadaljevati, ne da bi Belorusija napravila korake v smeri proti pravni državi in demokraciji. Eh, skrajni čas je, da ta Eh, da eh, to državo obravnavamo enako kot druge države, eh, tam morajo imeti ustresne postopke. Hvala, gospa kolegica Thun von Hohenstein. Hvala, gospod predsedujoči. Veliko je bilo danes govora o tem, da smrtna kazen sploh ni sprejemljiva in to neodvisno od tega, kakšen odstotek prebivalstva je za smrtno kazen in kakšen odstotek proti, ne glede na metodo, ki se uporablja za usmrtitev. Celo kolega Kaminski je spremenil svoje stališče. Barbarstvo, ki si ga notorično dovoli beloruski diktator v naši neposredni soseščini, je škandal, ki mora sprožiti ne le zamrznitev vseh eh, sredstev, ne le uh, Eh, zamrznitev vseh načrtov za hokejsko prvenstvo, temveč je to prav tako nekaj, kar mora sprožiti vse možne pritiske, ki bodo konec pri koncu vendarle privedli do spoštovanja človekovih pravic tudi v Belorusiji, gospod komisar. Hvala. Vielen Dank, Frau Kollegin Thun. Hvala gospe kolegici Tonot Honštajn. Postopek HBA je s tem zaključen in za zaključek dajem besedo še gospodu komisarju Barnieju. Hvala, gospod predsedujoči, spoštovane poslanke in poslanci. Pozorno sem prisluhnil vašim izvajanjem in jasno je, da so zadeve, o katerih razpravljamo, upravičuje do vašega čustvenega odziva ob teh smrtnih kaznih, ki se še vedno izvajajo v Belorusiji in ob eh, prihajajoči izvršitvi smrtne kazni nad gospodom Konovalovim in Kovaljevim. Mi smo že povedali, da smo zelo zaskrbljeni zaradi obeh izvršitev smrtne kazni, oba sta bila obsojena 30. novembra lani, obsodilo jih je vrhovno eh, sodišče zaradi domnevnega bombnega napada, ki je povzročil 15 smrtnih žrtev na postaji v Minsku. Poleg tega pa še na napad ob slovesnosti ob dnevu neodvisnosti v Minsku leta 2008. In eh, moram reči, da je tudi gospa visoka predstavnica Lady Ashton izrazila svoje globoko eh, obžalovanje že 1. decembra 2011 v svojem uradnem sporočilu. Evropska unija je proti smrtni kazni v vseh možnih primerjih, ne glede na okoliščine in ne glede na storjena kazniva dejanja. Evropska unija meni, da je smrtna kazen kruta in nečloveška kazen in da z njo ne odvračamo kriminalnega ravnanja. Zato vsi skupaj menimo, da je ta kazen v celoti neprimerna in nedostojna človeškega bitja. Radi bi videli, da bi smrtno kazen prepovedali po vsem svetu. Z Catherine Ashton združeno zahtevamo, od Belorusije, da ne nadaljuje s postopkom do izvršitve smrtne kazni in naj ukine smrtno kazen. Še enkrat opozarjamo Belorusijo, da je edina evropska država, ki še vedno uporablja smrtno kazen in zahtevamo tudi, kot ste tudi sami zahtevali, da smrtno kazen ukinejo. Vielen Dank, Herr Kommissar. Hvala, gospod komisar Barje. Vloženih je bilo šest predlogov resoluciji, razprava je s tem zaključena. Eh, glasovanje bo potekalo po povodanskih razpravah. Nadaljujemo za razpravo o nedavnih dogodkih v Egiptu in najprej dajem besedo avtorjem za tri in pol minute kolega Belder.